Dragi kolegi, rad bi začel s sedanjem zasedanjem z mislijo, v kateri izražam vso hvaležnost in priznanje Simone Weil. velika osebnost našega časa, ki je zaznamovala zgodovino Evrope in ki je dala bistven prispevek razvoju našega parlamenta. Simon Veil spada v tisto generacijo velikih osebnosti in duhov, med katerimi je bil tudi Helmut Kohl, ki nas je zapustil pred nekaj dnevi prva predsednica tega parlamenta, ko je bil izvoljen na splošnih volitvah, je Simon Veil spremljala mladi parlament v njegovih prvih korakih in ga usmerjala v pravo smer. Tako je postavila temelje za njegov nadaljni razvoj. Vedno si je, se je zauzemala za politični parlament in to je ponavljala v svojih govorih od prvega naprej, ko je bila njegova predsednica. Glas našega zbora bo zato povsem legitimno in z venečim in visokim glasom nosil to sporočilo o politični legitimnosti. Velika osebnost, velika ženska, katere spomin bomo um, posvetili jutri tu v plenarni dvorani. Zaenkrat pa vas prosim za minuto molka v njen spomin. vi informo altresì poleg tega vas obveščam da bo jutri ob dvanajstih v tej dvorani slovesnost posvečena simone veil Glasovanje bo torej potekalo po tej slovesnosti. Ravno tako vas obveščam, da bodo poslanci, ki se bodo udeležili pogreba v sredo ob 10.30 v Parizu, opravičeni za svojo odsotnost na plenarnem zasedanju. dichiaro formalmente ripreso. S tem formalno otvarjam zasedanje Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Nemški parlament je prejšnji petek sprejel zgodovinsko odločitev. Končno se je Nemčija pridružila tistim državam v Evropski uniji, ki dopuščajo istospolne zakonske zveze. To je res zgodovinski trenutek. Sem članica skupnosti LGBTI in tudi nemška poslanka, zato bi se zahvalila vsem v parlamentu, ki so se v zadnjih letih borili za to, da se to doseže. Brez Evropske unije Nemčija trenutno ne bi bila v fazi, v kateri je. Tako da hvala lepa, hvala lepa za enako, za raznolikost. Onorevole Proust, alla parola gospod proust izvolite. gospod predsednik dovolite mi da tudi sem in prav na kratko zdaj ob otvoritvi tega zasedanja evropskega parlamenta v strasburu s katerim bije srce evropske demokracije v imenu francoske delegacije skupine els izrečem eh, svoje misli v spomin na gospo Simon Veil, katere spomin bo vedno spremljal naše delovanje in bo ostal uh, živ v nas. Sama je bila zaprta v taborišču v Auschwitzu in uh, se je uspela iz tega rešiti, borila se je proti uh, izkoreninjenju židov in nadalje se je borila za pravice žensk, borila se je proti konzervativnim politikam. To je bila ženska, ki se je zauzemala za mir, ki je obsojala vojno in ki je ustrajno se zauzemala za politično Evropo, ki bo spoštovala svoje raznolikosti. Od leta 1979 do leta 1982 je predsedovala temu parlamentu in uh, njen duh je tukaj še tako zelo prisoten. Spominja nas na vrednoto miru, zlasti v tem obdobju, ko je toliko konfliktov še žarečih povsod po svetu. Simon Veil bo tukaj živa vedno. Njen talent, njena politična misel nas uh, zavezuje k temu, da to spoštujemo, da spoštujemo to tudi v našem uh, vedenju in delovanju. Uh, Če besede odletijo, pa dejanja ostanejo. In gospa Vejl je zelo veliko prispevala k udejanjenju eh, svoje misli. Jutri bo tu slovesnost posvečena njenemu spominu in želel bi že tu ob začetku tokratnega zasedanja eh, izrekel eh, hvaležnost spominu na to veliko žensko, veliko osebnost, brez katere življenje v tej dvorani ne bi bilo takšno, kakršno je. Gospa Grizbek, hvala lepa, da ste mi dali besedo v imenu skupine ALDE bi se tudi jaz želela pridružiti vašim besedam in eh, slovesnosti, ki bo prirejena v spomin te velike ženske, velike osebnosti, gospe Simon Veil. To pravim v imenu vseh svojih kolegov, francozov ter evropejcev, ki ob tem trenutku pozdravljajo simbolično žensko za 20. stoletje, ki je, se je uspela rešiti Eh, iz najokrutnejšega primeža, ki ga je prejšnje stoletje poznalo in sicer šoa. Hkrati je bila to osebnost, političarka in predvsem pa ženska, ki je znala svoje vrednote, svoje zahteve, svojo voljo in odločnost eh, izraziti skozi svoj odločen, močan značaj in ki je bila tudi prva ženska predsednica našega Evropskega parlamenta ter je v moji državi uveljavila vrednote lastne človekovim pravicam, pravicam žensk, in to v Franciji ter drugot po svetu. In zato sem uh, zelo zadovoljna, da se bomo posvetili njenemu spominu znotraj Evropskega parlamenta v imenu vseh evropskih pa tudi francoskih državljanov in tudi v imenu moje politične skupine, kateri je pripadala tudi sama. Gospa Revo Dalon Bonfoy. Hvala lepa, gospod predsednik za te besede v spomin gospe Vajl, pri čemer se pridružujem kolegoma Prustu in Grisbek in naj povem, da je gospa Vajl poleg svoje politične poti znala tudi združevati in da je zelo veliko naredila za Evropo in za poznavanje Evrope v Franciji, še več pa je storila na področju pravic žensk. In tukaj izpostavljam predvsem vprašanje splava, ki je uh, zdaj legaliziran in to zahvaljujoč izredno hudi bitki, za katero se je borila bitki, ki jo bijemo še naprej znotraj skupine socialistov in demokratov in s tem skušamo zagotoviti, da njen spomin ne bo izvenel v nič. In zato tudi pozdravljamo njen spomin tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Očitno je Simon Veil pustila tako močan pečat tudi v tej dvorani, da so številni poslanci želeli svojimi besedami pokloniti se njenemu spominu. Gospa podpredsednica Lunaček. Gospod predsednik, tudi sama bi želela v, skupini, v imenu skupine Zelenih in Ale se pokloniti spominu gospe Vejl, tako kot kolegi pred menoj dejansko menim, da je bila, bilo njeno delovanje zelo pomembno za pravice žensk v Franciji in na naši celini ter drugot. Zato se želim zahvaliti za vse, kar je storila za ženske in za Evropo. Hvala lepa, besedo je prosila tudi gospa Toja, ampak naj vas spomnim, da bo jutri uradna slovesnost v spomin gospe Vajl. Gospa Toja, torej ne v zvezi s tem, temveč v zvezi z nečim drugim. Le par minut bi želela, zato da povem, da je v tej dvorani zelo veliko krat, um, ehm, bi, že, bi želela izraziti uh, skrb v zvezi s situacijo, ki jo doživljamo v Franciji. 12 tisoč oseb je v zadnjih tednih prišlo v Italijo, v, v naslednjih dneh še po 5 tisoč uh, oseb. To je ritem, s katerim sprejemamo te osebe, saj smo se odločili za njihov sprejem, vendar pa se pri tem soočamo s številnimi težavami. In zato bi želeli, da se tudi druge države in njihove vlade izrazijo kot solidarne in da uh, se vključijo s mm, solidarnim pristopom k temu sprejemanju ljudi. To je tudi glas Grčije. Uh, Eh, ki se že izraža v tem parlamentu in ki se izraža v imenu te evropske solidarnosti. Tukaj smo govorili o Simon Weil, o njenih vrednotah, o njenih projektih in prav ta projekt je eden od tistih, ki nas postavlja pred preizkušnjo in pri katerem se vprašamo, ali bomo zdržali ali se bo ta projekt tukaj porušil. Hvala lepa, gospa Toja. V tej dvorani bomo še imeli priložnost o tem razpravljati. Ko bomo prisluhnili predstavitvi programa estonskega predsedstva. S tem smo že govorili s predsednikom vlade Ratasom, ki je zagotovil, da se bodo zauzemali